izjava komisije. Besedo v imenu komisije dobi gospa Marjan Tajsen. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta, v veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim predlog komisije v zvezi z direktivo na potitvi delavcev. Kolegi je to sprejel v Strasburgu danes popovdne v Strasburu. Lahko vam povem, da se črnilo na tem predlogu še ni do konca posušilo. Prosto zagotavljanje storitev in prosta napotitev delavcev, to je nekaj, kar sestavlja naš notranji trg ko sem nastopila funkcijo, nisem nikoli slišala, da bi kdorkoli postavljal pod vprašanje temeljne svoboščine. So se pa postavljala vprašanja glede štirih ključnih vidikov. Vpliv na potitev, tako za države prejemnice kot tiste, ki napotujajo, potem izvajanje obstoječih pravil, naslednje neravnotežja, ki so obravnavana kot nepravična, ter zagotavljanje enakih pogojev delovanja znotraj notranjega trga. Trdno sem prepričana v to, da ne bi smeli zanemariti teh pomislekov, temveč bi jih morali nasloviti. Kateri naj bodo ključni gradniki pri naših odgovorih? Ne smemo se kakorkoli bati prostega pretoka delavcev, zagovarjati moramo vrednote, ki jih Evropa podpira, zagotavljati moramo dolgoročne vrednote za družbe, državljane in trge. Potrebujemo jasna pravila, pravična pravila in ki se bodo tudi izvajala na terenu. Do tega vedno ne prihaja, zato obstaja kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave. Mislim, da imamo sedaj na voljo štiri instrumente, ki nacionalnim organom že omogočajo več možnosti, boljše možnosti za to, da bo prost pretok pravičen in bolje upravljen. Imamo EURES, imamo platformo za boj proti neprijavljenemu delu, imamo tudi izvedbeno direktivo o prostem pretoku delavcev, imamo tudi izvedbeno direktivo o napotitvah delavcev. Vsi ti štiri instrumenti bi se morali čim hitreje začeti izvajati. Moje službe ponujajo aktivno pomoč državam članicam, ki želijo več pomoči v tem prehodnem obdobju, ki se izteče junija. Komisija bo potem seveda sprejela tudi dodatne izvedbene ukrepe, če bo to potrebno. Pravičen trg dela bo obstajal zgolj, če bodo vsi sprejeti ukrepi dejansko izvajani. Izvajati moramo obstoječa pravila, to je seveda en del odgovora. Storiti moramo še korak dlje, kar pomeni, da moramo izboljšati, posodobiti in okrepiti pravila, kjer je to potrebno. Če imamo ta cilj v mislih, potem moramo dokončati vso nedokončano delo. Sveženo mobilnosti delavcev smo zaključili ob izteku lanskega leta, vendar se je Evropski svet odločil, da se bo dokončno odločanje oziroma potrejevanje tega predloga nekoliko zavleklo predvsem zaradi političnih dogajanj v Združenem kraljestvu. Sedaj imamo na voljo tudi ta dogovor z Združenim kraljestvom, kar pomeni, da moramo nadaljevati s svojim delom, ko gre za pravila na socialnem področju. Počakati moramo tudi sicer na rezultat referenduma v Združenem kraljestvu. Napotitev delavcev pa je dosje, pri katerem lahko nadaljujemo z delom. Komisija je danes sprejela zakonodajni predlog, ki smo ga že najavili v delovnem programu za leto 2016. Spoštovane članice in člani parlamenta, sama želim biti zelo jasna, tudi ko gre za moja politična stališča. Potrebujemo več napotitev v, de, v Evropi, ne manj napotitev. 1,9 milijonov napotitev letno se izvede, to je visok porast ampak vseeno še vedno manj kot en odstotek delovne sile napotimo, tako da obstaja potencial za več napotitev. Komisija si bo prizadevala za to, da se odpravijo ovire predvsem pri čezmejnem ponujanju storitev. To je zapisano tudi v strategiji za notranji trg. Seveda se zauzemamo za več ponujan storitev tudi čez mejo. Zagotoviti pa moramo, da bo sistem organiziran na pravičen način, da bo pravičen do delavcev in do podjetij. Veliko je bilo že izrečenega in napisanega tudi o tej povezavi med pravili za notranji trg in socialnimi pravili. Za nekatera. Oh interesno združenje nekaterih je bolj pomemben notranji trg, za druge je bolj pomembno socialno vprašanje. Ampak evropski model temelji na obeh in oba ta dva vidika sta med seboj povezana. To je bil tudi ključni cilj direktive iz leta 96 o napotitvi delavcev. Enak cilj ostaja v veljavi tudi danes. Podbujati želimo čezmejne storitve, sočasno pa zagotoviti tudi zaščito delavcev ter enakopravne pogoje delovanja med lokalnimi in čezmejnimi ponudniki storitev. 20 let je minilo od sprejetja direktive v letu 96. Evropski trg dela se je seveda precej spremenil od takrat. Sedaj je v Evropi 28 držav članic, obstajajo velike razlike med sistemi, med plačami in te razlike so se še povečale na mesto, da bi se zmanjšale. To pa seveda vpliva tudi na napotitve. Razlika v minimalni plači se je povečala z 1 na 3 na 1 na 10 obstajajo tudi razlike med samimi temeljnimi elementi, na podlagi katerih se določa plača. Ali je delavec upravičen tudi do 13. plače? Potem, kako je z plačevanjem nadomestila za potovanje na delovno mesto in potovanje z delovnega mesta? Jasnih odgovorov na tem področju nimamo, kar vzbuja kar nekaj pomislekov, pa tudi vsakodnevnih sporov. Nekateri napoteni delavci težko uveljavljajo svoje pravice. To povzroča težave ne samo delavcem, temveč tudi tistim podjetjem, ki napotujejo, zato ker imajo večje transakcijske stroške in tako naprej. Poleg tega celoten postopek napotitve postaja vedno bolj kompleksen. Konkurenčnost na notranjem trgu je vse večja. Produktivnost, inovativnost, učinkovitost so pomembni elementi cena delovne sile je zgolj en element. Zagotovo ni v interesu niti delavcev, niti podjetij, niti konkurenčnosti Evrope to, da bi bile plače vedno nižje. Spoštovane članice in člani parlamenta, gradbeni sektor še vedno predstavlja nekaj 43 odstotkov vseh napotenih delavcev. Ampak napotitve so se razširile tudi v druge sektorje, naprimer novinarji, bankirji, zdravstveni delavci ter drugi so vedno bolj pogosto predmet napotitve. Tudi njih moramo ustrezno zaščititi. Trenutno veljavna direktiva nam tega vedno ne omogoča. Ugotavljamo tudi, da se vedno bolj pogosto uporablja outsourcing, pa tudi podizvajanje na notranjem trgu. Sicer je podizvajanje smiselno, če vodi do večje učinkovitosti, če se najemajo dodatne veščine in znanja, ampak sočasno prihaja tudi do izkrivljanja na trgu, zato ker ta podjetja niso dožna spoštovati enakih pravil. Če je glavni razlog za outsourcing nižanje lokalnih plač, to ni dobro, kaj ti prihaja zaradi tega lahko tudi do segmentacije na trgu dela in prihaja tudi do nižanja standardov. To pa ni notranji trg, ki bi si ga želeli, tudi niti ni to notranji trg, ki smo ga obljubili državljanom. Jasno je, da moramo poskrbeti za ciljno usmerjen pregled direktive o napotitvah delavcev iz leta 96, zato da razrešimo ta vprašanja, da prilagodimo pravila tudi trenutnemu kontekstu. Vem, da se številni spomnite zelo težavnih razprav o samem izvajanju te direktive. Tudi sama se jih spomnim, kajti takrat sem bila članica parlamenta. Ampak iskreno mislim, da nam tokrat lahko uspe pa doseči sporazum. Od prvega dneva, odkar sem nastopila to funkcijo, sem skrbno prisluhnila mnenju različnih političnih skupin, deležnikov in držav članic. Nekatera vprašanja so se še posebej izpostavljala. Kako zagotoviti večjo zaščito napotenim delovcem? Kako zagotoviti enakopravne pogoje delovanja domačim in čezmenim ponudnikom storitev? Kako zagotoviti večjo preglednost in večjo pravno varnost? kako zagotoviti spoštovanje načela sorazmernosti in nediskriminacije, pa tudi kako zagotoviti spoštovanje načela subsidijarnosti in sistema za določanje plač na nacionalni ravni. Komisija je danes sprejela predlog in naslavlja vsa ta vprašanja na uravnotežen način. Mi predlagamo ciljno usmerjene prilagoditve določb o plačilu. Seveda bomo poštevali tudi nedavne sodbe sodišča, v celoti bomo spoštovali tudi specifike na nacionalni ravni. Ne bomo govorili izključno o minimalnih plačah, govorili bomo o vsem tistem, kar je pomembno za napotitev. Direktivo bomo uskladili tudi s pravili o socialni varnosti, da bo tako z vidika delovnopravne zakonodaje kot z vidika socialnih sistemov situacija veliko bolj jasna. Če bo nekdo napoten za 24 mesecev, ga bomo obravnavali kot delavca, ki je že integriran v trg dela tiste države, kamor je bil napoten. Potem so tu še vprašanja povezana z lokalnimi delavci, z agencijami za napotitve. Mislim, da bi morali upoštevati pravila za vse gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta. Upam, da boste preučili ta uradni predlog, ne neuradnih. Namreč kar nekaj komentarjev je bilo podanih v zadnjih dnevih v tisku tudi na ta neuradni predlog. Upam, da boste preučili naš uradni predlog, da boste odprti do naših predlogov in konstruktivni. Verjetno veste, da sem se pripravljena vrniti nazaj v parlament in se z vami kadarkoli pogovarjati. O teh vprašanjih komisija bo še naprej konstruktivno delala so zakonodajalci, tudi z Evropskim parlamentom. V veliko veselje nam je to sodelovanje. Naš namen je, da sklenemo dober sporazum. Hvala lepa. Domnul eh, Kaza. Hvala lepa, gospod Kaza, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil gospe komisarki, hvala lepa gospod Tyson. Res se ji moram zahvaliti, zato ker je pokazala pogum. Pogumna je bila, ko je ponovno odprla razpravo o tej direktivi, ki je bila daleč od popolnosti. V skupini ELS smo resnično menili, da je treba določene vidike te direktive izboljšati. Seveda obstajajo tudi nekatera sporna vprašanja, vsi se vedno ne bomo vsem strinjali. Sam sem opravil dolge razprave tudi znotraj naše stranke. V skupini ELS ni bilo enostavno doseči soglasje glede predloga komisije, ampak vse bi rad pozval tudi druge politične skupine, da ne delujejo populistično, parlament bi se moral poenotiti in poslati sporočilo, da si resnično želimo doseči kompromis. Skupaj s poročevalci bom storil vse v svoje moče, zato da ta cilj dosežemo. Sodeloval bom z vsemi koordinatorji, z vsemi poročevalci, vsejenci, z vseh političnih skupin, zato ker resnično želimo doseči kompromis. Ta predlog je dobra osnova za kompromis. Če nam bo uspelo doseči sporazum, bomo poslali jasno sporočilo tudi svetu. Namreč svet je tisti, ki mora doseči soglasje med svojimi vrstami prav tako. Hvala lepa. Bi sprejeli vprašanje v okviru modrega kartona? Izvolite. Gospod Sjani. To je še kaj talne kurtiste, a kje fišale ur? Božan. In osi samo Hvala lepa. Spoštovani kolega, nekaj vas želim vprašati. Omenjali ste različne politične skupine in dobil sem vtis, da vam moram zastaviti vprašanje v imenu socialistov. Kaj menite s tem, ko pravite, da morajo biti plačene lokalne minimalne plače, da je treba zastaviti povprečje. Kako bomo to dosegli? Hvala lepa za to vprašanje. Kaj sem preizkušal povedati? Očitno se vsi ne bomo strinjali, vsak niti ne bo dobil vsega, kar je želel, vendar smo v situaciji, ko moramo nekaj dati, zato da nekaj dobimo. Tu gre za vprašanje kompromisa, ne gre za to, kaj bom jaz pridobil, kaj si jaz želim. Pomembno je, čemu sem se pripravljen odpovedati, zato da bova na koncu oba zadovoljna. To je tudi bistvo kompromisa. Če bomo populistično delovali, bomo na koncu vsi poraženci. Največ pa bodo izgubili delavci. Delavci so tisti, ki potrebujejo našo enotnost. Hvala lepa, gospa Štajnrok, za dve minuti. Ja, Hvala. Ne gre za to, da bi omejili napotitve delavcev, ampak da bi bila napotitev bolj poštena. Gospod Tyson, vesela sem, da je komisija končno uvidela, da izvajanje direktive same ni dovolj, ampak da je treba pripraviti specifično direktivo in zaradi pritiska sindikatov in socialistov je bil tudi izboljšan zadnji predlog. Komisija bi se lahko to privarčevala, če bi dejansko izvajali socialni dialog. Načelo enako plačilo za enako delo na enako mest, na enake mesto mora veljati za vse, tudi za napotene delavce. To mora pa veljati tudi za vsa tarifna pogajanja. Minimalni standardi ne smejo veljati za maksimalne standarde države članice pa morajo še naprej sprejemati in izvajati stroga pravila za zaščito delavcev in delavk. Pozdravljamo dejstvo, da se bo zdaj omejila napotitev. 24 mesecev še vedno ni v skladu z realnostjo, kajti polovica gradbenikov, naprimer, dela manj kot polovico leta. Omejitev na šest mesecev bi morala biti uvedena, zato da bi bili bolj blizu realnosti. Verižno napotenje delavcev je problem. Podjetja, ki so poštni nabiralniki, domnevno samo zaposlitev in tako naprej. To so problemi, s katerimi bi se morali ukvarjati. Gre za spodkopavanje konkurenčnosti zaradi nižjih socialnih izdatkov in tako naprej. Pri reviziji na direktive o napotitvi delavcev in pri drugih revizijah moramo prav to upoštevati. Hvala. Ali sprejemate modri karton gospoda Šulceja? Izvolite, gospod Šulce. Legenč gospa kolegica Steinruck, prihajate iz Nemčije kot jaz, omenjali ste načelo enakega plačila za enako delo na enakem mestu. Zdaj pa me zanima, kako tolmačite enako lokacijo v Nemčiji? Je to regija, je to zvezdna država, je to Nemčija? Vsi veste, da imamo različne plače za enako delo, tudi v Nemčiji, naprimer. Kaj menite o tem? Mikrofon, prosim. No, ravno to sem želela povedati. Vsi regionalni in sektorski dogovori v zvezi z minimalno plačo morajo biti osnova za direktivo o napotitvi delavcev. Če na enem mestu delata dva delavca in upravljata enako delo, potem seveda morata biti plačena tudi enako. To je pošteno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 Govorili smo o boljši pripravi zakonodaje v okviru prejšnje razprave, ampak zdi se mi, da to ni dober primer boljše priprave zakonodaje. Ravno nasprotno, napačno je, da odpiramo razpravo o tem doseju, če še vedno čakamo na to, da bodo države izvajale izvedeno direktivo. Vem, da gre tu za ciljno usmerjen pregled, ampak vseeno to ni nekaj, kar bi pozdravila. Kar zadeva same podrobnosti. Načelo plačila za zaščito delavcev. To je veliko širše, kot je omenjala prvotna direktiva, ki je omenjala zgolj plačo. To bi utegnilo imeti negativen učinek na majhna podjetja, na MSP-je. Predlog sam po sebi sicer ne omenja enakega plačila za enako delo na istem mestu, ampak zdi se mi, da je to namen komisije, namreč, da imate ambicije in da želi storiti korak naprej na tem področju. Zato moramo biti previdni, da ne bomo sprejeli še enega zakonodajnega akta z neželenimi posledicami. Hvala lepa, bi sprejeli modri karton strani kolega na vaši levi. Ne, gospod Akar, ne bo šlo. Rekla je ne. Ja, no, sama se zmenita po seji mislim da ima vsak član pravico da zavrne vprašanje v okviru modrega kartona. Ne morete imenovati vse te poslance, ki zavrne vprašanje, strahopetci. Te besede res ne bi smeli uporabljati v dvorani. Uh, Gospa Dlabajova gospod predsedujoči gospa komisarka trenutni predlog o napotitvi delavcev je za nas veliko presenečenje namreč trenutno veljavna uravnotežena zakonodaja že ureja to vprašanje. Zagotavljanje storitev in zagotavljanje ustrezne zaščite delavcev je nekaj, kar trenutno veljavna direktiva na ravnotežen način tudi zagotavlja. Zato vas sprašujem, kakšen je namen pregleda te direktive? Vsaj glede na to, da niti Trenutno veljavna direktiva ne velja dovolj dolgo, niti ne vemo, kakšni so rezultati stare direktive, ali je to res skladno z načelom boljše priprave zakonodaje. Komisija želi zagotoviti večjo konkurenčnost in tudi boljše plačne pogoje. Ali bo to veljalo povsod po Evropi? Se ne bojite, da bo konkurenčnost podjetij iz manj razvitih držav bila sedaj slabša? še posebej v kontekstu napotitve delavcev. Ste si pogledali tudi, kakšno je realno gospodarstvo v državah članicah? Ste preverili, kakšne so plačne razlike na ravni držav članic? Zdi se mi, da bo vse skupaj privedlo do sporov med držav članic. Poleg tega se bodo po mojem mnenju, še povišale ovire za pretok delavcev. To državam članicam ne bo pomagalo, vse skupaj pa bo negativno vplivalo na čezmejno gospodarstvo ter na MSP-je. MSP-ji so vendarle hrbtenica realnega gospodarstva. Evropa, ki ni konkurenčna na interni ravni, bo tudi na globalni ravni težko uspešna. Konkurenčno se tisto, kar najbolj potrebujemo. Alde bo storil vse v svoji moči za to, da ostanemo konkurenčni. Hvala. Eh, Gospod Hendel, minuto in pol, izvolite. Hvala lepa. V zadnjih štirih letih je napotitev v Evropi eksplodirala. To ne bi bilo slabo, če ne bi eksplodirala tudi poročila o zlorabah. Komisija je zdaj poskusila končati te zlorabe še več. Komisar Juncker, predsednik Juncker je napovedal uveljavitev načela enako plačilo za enako delo na enakem mestu. Če preberem dokumente, lahko ugotovim, da ne bomo dosegli plačila, enakega plačila za enako delo na istem mestu če napoteni delavec dobi enake pravice šele po 24 mesecih, potem to pač ni dovolj. Nismo rešili problema jamstva, kar zadeva verižne napotitve, še vedno imamo tam masovni dumping plač in tudi navidezno samozaposleni so napoteni kot domnevni delodajalci, čeprav to niso. Prav tako nam ni uspelo zagotoviti učinkovitega nadzora držav članic nad napotitvijo, zato ker niso rešena pravila o medsebojni izmenjavi informacij. Zadevo moramo izboljšati, če komisija tega ne bo mogla zagotoviti, potem bo parlament tisti, ki si bo moral zagotavljati in prizadevati za enako plačilo na enakem mestu. Jean Lambert, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči, hvala komisarki za predstavitev. Mislim, da vsi vemo, da je treba delavce zaščititi, ne glede na to, odkot prihajajo in kje delajo. Poskrbeti moramo, da se delavcev ne zlorablja, izkorišča in da delajo v okviru pravnih okvirjev. Prav tako ne smemo napotenih delavcev izkoriščati za nižanje plač in standardov. Obstajajo pomisleki o napotenih delavcih v številnih sektorjih in na številnih področjih. Direktiva o izvajanju še ni prenesena v vseh državah članicah. Veliko nas ima pomisleke, da države članice nimajo dovolj virov na voljo kar zadeva delovne inšpekcije, da bi to bilo tudi uspešno. Prosili so nas, da preverimo, ali predlog izpolnjuje naše zahteve. No, nekateri še nismo popolnoma prepričani. Kolektivni sporozumi, ki naj bi bili tukaj vključeni, ne vem, tako pravijo, To naj bi bilo v skladu z Evropskim sodiščem, ampak morda bi lahko šli še dlje, morda bi lahko vključili tudi sektorske sporazume in sporazume po posameznih podjetjih. Zakaj ne? Kar zadeva svežnje plačil, to je bolje, kot da bi pokrivali samo plačo, glede na to, da imajo države članice običajno minimalno plačo, ne dostojno plačo. Ampak pri nekaterih bi morali pač upoštevati, da niže plače niso tako privlačne za delavce. Zadeve treba obravnavati celovito, zato da res preverimo, ali so izpolnjeni naši pomisleki. Hvala, gospod Aker, za dve minuti. Hvala lepa. Direktiva o napotenih delavcih dovoljuje podjetjem, da tuje delavce pošiljajo v tretje države, kjer še vedno ostajajo brezposelni. Vsi se spomnite stavke leta 2009 v Združenem kraljestvu. To je bila posledica te zakonodaje. Zaradi te želje po eni državi brez nacionalnih meja so ljudje v Združenem kraljestvu tako besni. Ljudje, ki pridejo začasno, ne plačujejo hipotek in običajno za namestitev skrbijo podjetja. Moji voljivci nimajo tega luksusa. Če delajo ali ne, še vedno morajo plačati račune. To je temeljni problem te direktive in svobode gibanja v Evropski uniji. Gre za dirko do dna v smislu plač in življenskih standardov. Velika podjetja plača minimalno plačo, mi pa imamo na koncu val ekonomskih migrantov, ki niža plače. Vedno bolj jasno postaja, da Evropska unija poskuša pomagati velikim podjetjem. S tem ste pomagali, naprimer, zmanjšati plače in zaradi tega bo Evropska unija padla. 23. junija bo vsak delavec, ki ima zdaj nižjo plačo, ki je izgubil delo, ki se pritožuje zaradi imigracij, lahko povedo svoje. Evropska unija služi redkim, ampak številni bodo na koncu imeli svoj glas. Hvala lepa, gospa Jazlovecka. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, gospa komisarka, na začetku se želim zahvaliti komisarki za to, da je zaposlovanje v bistvu dela Evropske komisije. To v naši skupini spremljamo res pozorno. Zakaj se je komisiji tako mudilo pri pregledu te direktive? Vse politične skupine vse države članice so prevzele izvajanje te direktive in želili smo si najti neki kompromis. Zakaj ni komisija nekoliko počakala? In že na začetku so zaobšli številne države članice. Mislim, da nova pravila potrebujemo zato, da bomo uskladili razlike, ampak napoten podjetja, ki napotujejo delovce, morajo prevzeti del stroškov, del stroškov, ki jih lokalna podjetja ne nosijo. MZP-ji moramo imeti v, moramo imeti v mislih, ko razmišljamo o skupnem trgu. Ti delavci lahko naprimer zapolnijo vrzeli na lokalnem trgu dela, prav tako pa gre za premike iz, vzhodno, iz vzhodne na zahodno Evropo. Mislim, da bi lahko z omejitvami na potitve delavcev povečali tisto sivo področje. Hvala, predsednik prekinja. Gospa Jungerius. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prejšnji vikend je v tisku v moje državi bilo navedeno, da na stotine delavcev dela iz Romunije na nizozemskem v pristaniščih za en evro na uro podjetje izpušnega nabiralnika je bilo ustanovljeno na nizozemskem in to ni samo izoliran primer. Tisti, ki iščejo vrzeli v zakonodaji, jih bodo našli. Nekateri pravijo, da smo ravnali prehitro, da smo prehitro pregledali direktivo o napotitvi delavcev. Sama pomenim, da smo končno spoznali, da lahko 20 trgov, oziroma 28 trgov dela, dela skupaj le, če bomo zagotovili ustrezno mobilnost in tudi mobilnost v smislu zaščite delavcev. Izvrševanje direktive o napotitvi delavcev je korak v pravo smer. Sama sem zato, da razširimo odgovornost tudi na delavce ki jih nabotijo agencije. Poskrbeti moramo za enako plačilo. Sveda zgodbe s tem ni konec. Še vedno obstajajo velike razlike, kar zadeva socialne izdatke in dohodke med državami članicami. To je veljalo tudi za Romune, ki so delali v pristanišču na nizozemskem. Na nizozemskem temu pravimo iskanje bonusov. To je ena od vrzeli, ki jih je treba zapolniti. Mislim, da bi lahko uskladili tudi socialno zakonodajo. Seveda moramo zagotoviti enako plačilo za enako delo na istem mestu in samo tako bomo lahko ohranili vlogo solidarnosti. Hvala, gospod Zlotovski. Minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka komisija si je izbrala zelo težek trenutek v razvoju Evropske unije, da je odprla to poglavje. Če želimo omejiti mobilnost, in to bi bil učinek te zakonodaje, bi s tem seveda povečali stopnjo brezposobnosti, vključno s Polsko tudi potrošniki bodo več plačevali za določene izdelke in bodo torej žrtve tega predloga. Kdo bo od tega imel korist? Mislim, da predvsem Zahodna Evropa. Spet vidimo, kako je videti evropski prometni trg. Ne more biti tako, da bogate države postavljajo ovire za čezmejno mobilnost. Mislim, da bi morali biti proti temu. Hvala. Hvala lepa, gospa Harkin. Minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Dobro, končno imamo ta predlog za spremembo direktive o napotitvi delavcev. Komisar Juncker in vi, komisarka, ste obljubili enako plačilo za enako delo na istem mestu. In to je to. Hvala. Direktiva je stara 20 let in v tem času je bilo veliko primerov pred sodiščem, Ruford, Viking in tako naprej. Veliko je negotovosti glede določb, direktive in vesela sem, da bo direktiva o izvrševanju pokrila določeno vprašanje, ne pa vseh. Še vedno obstaja vprašanje med členom 45 PDEU o enaki obravnavi in 56, ki zagotavlja pravice delodajalcev, da zagotavljajo storitve čez meje. 45. člen zagotavlja enako obravnavo za sezonske in začasne delavce, za delavce z začasnim delovnim časom in za moške in ženske, ne pa za napotene delavce. V nekaterih sektorjih, kot je gradbeništvo, obstajajo več kot 30 odstotne vrzili med plačami za lokalne in napotene delavce. V nekaterih državah napotene delavce sestavljajo tudi velik delež tega sektorja in napoteni delavci lahko pritiskajo na vzdolj na plače. Res je, potrebujemo konkurenco med podjetij, ampak kako ste povedali, komisarka, mora to temeljiti na številnih različnih elementih. To mora temeljiti na produktivnosti, strokovnem znanju, inovacijah, vrsti in kakovosti storitev, ne pa samo na plačah. Strinjam se z gospodom Kazo, hvala, da ste bili dovolj pogumni, da ste predstavili ta predlog. Gre za dober začetek. Hvala. Gospod Ljahik za minuto pravica vzpostavljanje enotnega prostora v Evropi. To od nas res ne terja spremembe direktive o napotitvah. Gospa komisarka, to, kar vi počnete s tem predlogom, je, da se bodo pravzaprav plače v Evropi morale soočati z vse večjo konkurenco. Kaj je potem s sindikalnim delom? Ali bodo napoteni delavci resnično imeli enake plačne pogoje, enake delovne pogoje in socialne pogoje? Mislim, da bi morali oblikovati tudi ustrezen seznam evropskih inšpektorjev za nadzor delovnih pogojev. Mislim, da bi morali upoštevati pravice vseh delavcev, kajti Evropa bo v nasprotnem primeru vedno bolj pogosto predmet zavrnitve, čemu smo v tem trenutku tudi priča. Eh, Hvala. Gospa Rajntke za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči komisarka, kolegice in kolegi. Prihodnost Evropske unije je ogrožena. Številni državljani niso več prepričani, da lahko Evropska unija izpolni obljube, ki jih je podala. Včasih se tudi sama vprašam, ali počnemo dovolj za to, da bi oblikovali pošten trg dela, ki ščiti delavce pred zlorabo, ki skrbi za bolj pošteno družbo in ki je odporen tudi v času krize. S tem predlogom za spremembo direktive na potitvi delavcev lahko rečemo, da ne, gremo dovolj daleč. Ne bomo izpolnili obljube, da ščitimo delovce pred izkoriščanjem. Še posebej to velja za tiste delovce, ki so odvisni od dobre socialne zakonodaje. To so napoteni delovci. V tej razpravi bi dejansko potrebovali Evropsko komisijo, ki bi branila pravice tistih, ki se napotijo čez mejo. Zato so tudi bolj ranljivi. Potrebujemo države članice, ki bi resno vzele vlogo izvrševanja obstoječe zakonodaje. Sramota je, da smo v eni najbogatejših regij v, na svetu, pa še vedno ne moremo začititi delavcev pred nezakonitimi in nevarnimi pogoji dela in ne moremo kaznovati delodajalcev, ki zlorabljajo sistem. Mislim, da moramo delati na tem in predsedujoči prekinja. Eh, Gospa Agija, izvolite. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisarka. Leta 2014 je Evropska komisija predstavila izvedbeno direktivo, ki naj bi preprečila socialni dumping, predvsem, ko gre za začasno napotene delavce v druge države. S tem se želeli tudi preprečiti delovanje podjetij poštnih nabiralnikov. Ampak v parlamentu in v državah članicah smo gotovili, da ni bilo možno opraviti ustreznega vrednotenja tega problema, kaj šele, da bi iskali ustrezne rešitve. Napoteni delavci so ranljiva skupina. Države članice imajo preveč proste roke pri izvajanju ali neizvajanju nadzornih ukrepov, premalo se izvajajo tudi sankcije v primeru zlorab, ki jih odkrijajo. Premalo je zaupanja v države članice, ne vemo, ali res imajo zmogljivost in ali so sploh pripravljene ponuditi pomoč napotenim delavcem ali so pripravljene odpravljati goljufije in jih tudi kaznovati. Tudi načelo sorazmernosti je tu precej postavljeno pod vprašaj. Če se ne bomo ustrezno lotili tega načela, je učinkovitost direktive zagotovo postavljena pod vprašaj. Dobro je, da zagotovimo učinkovit dokument. Hvala. Hvala, gospod Šulce, minuta in pol. Gospa komisarka Tyson, najprej se vam želim zahvaliti za to, kar ste nam predstavili. Mislim, da je to dobra podlaga, s katero bi si lahko pomagali. Celo pomembno je, da se s to temo še enkrat ukvarjamo v Evropi, kajti jasno je, da zadeve ne tečejo tako, kot bi se želeli pri tej tematiki. Ampak opozarjam vas, da ne smemo paušalizirati. Upoštevati moramo podatke in dejstva vsak delavec, ki je napoten, tudi ni problematičen. In tudi to ne drži, da se vedno pošilja delavce iz držav, kjer so nizke plače, v države, kjer so visoke plače in se potem plače nižajo. Ne. Nekateri delavci so napoteni tudi iz držav z višjimi plačami v države z nižjimi plačami. Sveda obstajajo problemi na področju gradbeništva, zakola in na drugih področjih obstajajo zlorabe in nekaj moramo storiti. Mi smo pripravili socialni dokument pri ELS in to tudi seveda upoštevamo. Še ena tema, o kateri želim govoriti, je tema enako plačilo za enako delo na istem mestu. To je slišati zelo dobro, ampak po mojem mnenju tega skoraj ni mogoče izvajati. Kaj je to enaka plača? Bruto, neto? pri katerem podjetju, kak, kako definirati enako delo, kako definirati isto lokacijo, enaka država, ne vem. Mi smo pripravljeni delati na rešitvah. Hvala, gospod Ulfskog, za minuto in pol. Izvolite. Gospa komisarka, vi in predsednik Juncker ste pripravili predlog, ki naj bi zagotovil enako plačo za enako delo. Zaščitili naj bi socialni dialog. Pravite, da bodo delodajalci in delovci odločili o plačah, ne pa politiki. No, ampak to, kar imamo zdaj, je predlog, ki gre v drugo smer. V preteklosti smo imeli drugačen predlog, to, kar imamo sedaj, je pa mnogo boljše. Zavedamo se, da bo Evropska unija morala biti bolj mobilna v smislu dela. Prav tako bo treba zagotoviti enako plačilo za enako delo. Gospa Tyson, govorili ste o neke vrste bioloških plačah. Plače za ženske so bile avtomatsko nižje od plač za moške, tako je pač bilo včasih še vedno pa se strinjate z geografsko opredeljenimi plačami. Mislim, da to ni sprejemljivo. To moramo spremeniti in Mislim, da moramo ustrezno poskrbeti za izvajanje direktive o napotenih delavcih in v odboru za zaposlovanje bomo sodelovali z vami. Hvala, gospod Lopes Bermeho, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Pred 20 leti so sindikati zahtevali direktivo za zaščito napotenih delavcev. Nismo jo dobili, kajti Evropska unija je takrat eh, gospodarstvo postavila nad eh, interese delavcev. Za drugimi besedami, pristojnost na enotnem trgu je. Ehm, torej prihaja do erozije pravic delavcev. Komisija eh, čuti pritisk za spremembe, ampak zelo smo oddaljeni od obljube Junkerja, da bodo vsi dobili enako plačilo za enako delo. Uh, ta predlog je ambiciozen. Eh, napoteni delavci so še vedno izven sektorskih eh, tarifnih pogodb in morajo čakati 24 mesecev, preden za njih velja, začne veljati splošno delovno pravo. Eh, zahtevamo zakonodajo minimalnih standardov, ki bo končala prekarne oblike dela za, ne, za napotene delavce, uh, Eh, in preprečiti moramo splošno erozijo delovskih pravic, do katere je prišlo od začetka krize. Potrebujemo pravzaprav globoko harmonizacijo eh, delovnega prava po Evropi. Hvala, gospod Eli, za minuto. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, končno komisija govori o socialni Evropi. Sicer je ta predlog skromen, nekaj koristnih sprememb ste uvedli, naprimer jamstvo za enako plačilo, za enako upravljeno delo na enakem delovnem mestu. Ampak prosim, da prenehate s temi slogani. Mislim, da bi morali resnično odpraviti vse ovire, ki še obstajajo na notranjem trgu. Potem treba je odpraviti vse goljufije, tudi pri napotenih delavcih. Še preden bo prepozno, gospa komisarka, zakaj to pravim? Socialni dumping je simbol boja proti tistim, ki želijo ohraniti Evropo in tistimi, ki jo želijo uničiti. Potrebujemo ustrezne ukrepe, da bomo poenostavili oziroma poenotili socialne standarde, vendar ne na ravni najnižjega, temveč najvišjega imenovalca. Potrebujemo tudi evropske delovne inšpektorje, zato da se bodo tudi kontrole bolje izvajale. Boriti se moramo proti brezposelnosti, trajnostna unija je tisto kar želimo. Hvala. No, Hvala. Gospod Lenners za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem vesel, da imamo to zdaj na mizi in da se lahko lotimo dela. Vem, da imajo države članice različne mnenje in da imajo tudi poslanci različne mnenje o tej temi. Hvala, gospod Tyson, za to, da je ostala pri tej temi pri tem predlogu. Dva milijona ljudi je napotenih in uh, to seveda koristi Evropski uniji. Skupni trg je ključnega pomena, ampak to mora biti zastavljeno pošteno. Ne smemo imeti samo svobode gibanja, moramo imeti tudi pošteno mobilnost. Predlog izpolnjuje dve prednostni naloge, ki jih imamo. Prvič, trajanje napotitve. Napotitev mora biti začasne narave in mora biti tudi ustrezno urejena. O dolžini tega obdobja lahko še govorimo, ampak predlog o omejitvi trajanja je zelo dober. Še posebej, kar zadeva plače. Tukaj bi lahko bili bolj pregledni, to je boljše za trg dela, to je boljše za delavce same. Nekateri predlogi so zelo dobri. Gre torej za uravnotežen predlog komisarke Tyson. Zdaj pa, kakor sem rekel, lahko začnemo z delom v parlamentu. Prepričan sem, da bodo prav vsi z levice do desnice, severa do juga navdušeni nad tem predlogom. Hvala gospod Simon za minuto. Hvala gospod predsedujoči. Poskusiti sem želel s tem, da bi kolegu iz Juki pa razložil, zakaj gre, da gre za preprečevanje zlorabe pri napotenih delavcih na lokalnih trgih. Ni nujno, da je tako, to bi mu lahko razložil, ampak seveda ga ni, oprava je svojih 60 sekund za YouTube, potem pa je odkolo vratil v bar, kako je to zanje običajno. Zdaj pa želim samo čestitati komisarki za to, da posluša in da dejansko uvaja spremembe. Številni so govorili o tem, koliko dela nas še čaka pri tem. Univerzalna kolektivna pogodba nam v Združenem kraljestvu sploh ne pomaga, zato ker takšnega sistema ne potrebujemo. Potrebujemo kolektivne pogodbe na ravni podjetij. 24 mesecev je prav tako preveč, potrebujemo 6 mesecev. Ampak, dobro, vi ste prisluhnili, podali ste drugačen predlog, zato najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Regner je naslednja. Äh, hvala lepa, gospa komisarka. Sami ste povedali, da je konkurenca običajno nelojalna, če gre za to, da so plače vedno nižje, da se ne plačujejo socialne izdatke in tako naprej. Zato imam v zvezi s tem in v zvezi s predlogom, ki je zelo pomemben, nekaj zapovedati. Dobro je, da imamo ta predlog pred seboj, ampak za vas imam konkretno vprašanje. V Avstriji se pogosto pogodbe dodeljujejo tistim, ki so najcenejši. Uh, Tisti, ki so najcenejši, pa običajno sodelujejo s tistimi, ki delajo z napotenimi delavci za dve leti. In zato imamo obrazec A1, gre za plačevanje socialnih prispevkov v državi izvora. Ti socialni prispevki se ne plačujejo in tako čezmejno sodelovanje ne deluje. Ali bo z to spremembo zdaj drugače, ali bo izvajanje o direktivi, direktivi o napotenih delovcih zdaj dejansko poskrbelo, da bo to delovalo. Hvala, gospod Benifej, za minuto. Hvala lepa, predsedojoči. Končno imamo pred seboj besedilo direktive o napotitvi delovcev, ki smo ga tako dolgo časa pričakovali. Kot je rekla gospa Tyson, tu gre za ciljno usmerjen predlog. Plačilo napotenih delovcev, tudi v primeru podizvajalcev, potem dolgotrajna napotitev in tako naprej. Seveda bomo morali zelo skrbno analizirati tudi učinek vseh teh določ. Preveriti bomo morali predvsem, ali te manjše spremembe dejansko lahko izpolnijo cilj, ki smo ga določili. To pa je enakopravno plačilo za enako opravljeno delo na istem delovnem mestu. To je ključni cilj za našo skupino. Prvi vtis je mešan. Vesel sem, da se je komisija odločila, da bo končno storila nekaj v zvezi s to direktivo. Dobro je, da niste popustili pod pritiskom tistih v dvorani, ki so se zauzemali za to, da bi se držali zgolj izvedbene direktive iz leta 2014. Problemi so več kot očitni. Nekoliko skeptičen pa sem glede samega predloga, ali bo dovolj obsežen za reševanje tega velikega problema. Upam, da bomo vsi podprli to besedilo. Hvala. Hvala, procedura KHDI. Hvala lepa, sedaj pa postopek KHDI. Torej, eh, na seznamu je šest kolegov iz ELS-a. Iz drugih političnih skupin pa imamo samo po enega govornika na seznamu. Zato predlagam, da glede na čas damo besedo samo trem kolegom iz ELS-a in potem vsem drugim kolegom iz drugih političnih skupin. Gospod Van den Kindelare. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, kolegi, komisarka, noben predlog ni popoln. Predlog gospe Tyson zagre za nekatere predaleč, za druge ni dovolj ambiciozen, ampak jaz mislim, da je predlog eh, ambiciozen. Eh, da s tem ustvarjamo enakovredno izhodišče za vse delavce na trgu dela. Eh, gre za enako za načelo enakega plačila za enako delo. Eh, to, bomo, to bo sedaj zagotovljeno brez neposrednega poseganja v nacionalne zakonodaje. To pozdravljam. No, za Sedaj pa odvisno od eh, nas, institucij in držav članic, se skupaj bo namreč treba izvajati, treba je izvajati tudi ustrezne inšpekcije. Mislim, da potrebujemo tudi digitalno sodelovanje med državami članicami. Na ta način bomo najlažje izsledili primere socialnega dumpinga. Eh, skratka, treba Eh, je s tem ustvariti nekaj več zaupanja za, v evropske institucije strani evropskih državljanov. Gospod Koferati. Hvala lepa. Vsa ta prizadevanja komisije so nedvomno hvale vredna, ampak rezultat je razočaranje. Sam sicer tu ne vidim kakšnega protislovja med prostim pretokom in ostalimi vidiki. Mislim, da je prosti pretok lahko pomemben instrument v teh konkurenčnih modelih, konkurenčnih sistemih, pa naj se gre za večja ali manjša podjetja. Pomembno je, da zagotovimo enakopravna pravila, enake plače in tako naprej. Boriti se moramo proti socialnemu dumpingu, kajti to škodi konkurenčnosti, pa tudi tistim, ki jih socialni dumping zauzema. Ampak kaj novega v teh vaših predlogih ni opaziti, zato bomo morali očitno začeti znova. In dela se bomo morali lotiti z veliko mero pozornosti. Situacija se namreč spreminja. Dve zadevi zelo na hitro. 24 mesecev, to je precej dolgo obdobje, poleg tega je to v nasprotju z predlogom, ki se nanaša na sezonsko delo. Rad bi vas spomnil tudi na to, da je v sporozumu med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom zapisano, da obstajajo tudi določbe, ki spreminjajo raven zaščite posameznih oseb. To morate prav tako obravnavati. Hvala lepa, gospod Marjas. Gospod predsedujoči, ta direktiva bo prispevala k boju proti socialnemu dumpingu. Potrebujemo mobilnost naših delavcev. Ampak tukaj obstaja neko protislovje. Eh, vodje vlad in držav so dosegli dogovor o tem, da bodo rešili tako imenovano britansko vprašanje in tam so predvideni ukrepi, ki bi povzročili diskriminacijo na osnovi narodnosti za tiste delavce, ki sedaj prihajajo na trg dela v Združenem kraljestvu, bi to pomenilo, da bodo imeli manj pravic, ne bodo imeli davčnih olavša, olajšav um, in nekaterih drugih pravic. Uh, kako lahko dovoljujemo to diskriminacijo delavcev iz drugih držav? Uh, na osnovi narodnosti. To bo problem tudi za številne grške znanstvenike in druge. Kako lahko govorimo o mobilnosti delavcev? E, to je res protislavje in to bi morali odpraviti. Gospa Gonzales. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Države članice so obsedene s tem, da bi dosegale najboljše geografske, eh, oprostite, gospodarske rezultate, ampak ob tem so pozabile na socialno konvergenco. Eh, če bi imeli res socialno Evropo, potem bi morali prisluhniti delavcem. Treba izgraditi Evropsko unijo, Eh, ki bo upoštevala socialne pravice, pri tem se moramo zgledovati po najbolj eh, socialno razvitih državah, ne pa najmanj razvitih. Eh, moramo se prizadevati za zmanjšanje razlik, ne pa obratno. Dokler bomo imeli to asimetrično schemo, bomo pravzaprav izdajali urednote Evropske unije. V tem smislu pozdravljam vse ukrepe proti socialnemu dumpingu. Eh, podpiramo predlog revizije direktive o napotenih delavcih. Um, treba zagotoviti socialne pravice tistim delavcem, ki opravljajo delo zunaj meja svojih držav in moramo se boriti proti nepravičnim praksam podjetij. Hvala lepa, gospod Morašatje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ponovno govorimo o direktivi o napotitvih delavcev, ki bomo sedaj spremenili. Gospa komisarka, s tem korakom ste pravzaprav odprli pot za reševanje vprašanja, ki ga zlorabljajo populisti. Res ste pogumni, da ste odprli razpravo o tej ciljno usmerjeni spremembi. Kot ste sami povedali, potrebujemo več mobilnosti v Evropi. Tisto, kar želimo, je, da poenostavimo ustvarjanje delovnih mest. Poenostaviti želimo tudi delovanje podjetij, da bodo bolj dinamična. Vsak bi moral imeti delovno mesto ter socialno zaščito na evropski ravni. Seveda delamo tudi na podlagi tega besedila, zato da zagotovimo vsem delavcem, enake pravice in da začnemo stvarjati delovna mesta. Boriti se moramo proti socialnemu dampingu, proti goljufijam in tako naprej. Želimo vsi skupaj oblikovati enotno Evropo. Danes sem v razpravi slišala kar nekaj enotnih pripomp in mislim, da nam bo uspelo. Komisarka, stojimo vam ob strani. Um, Hvala lepa. Gospa Ronen želi besedo v imenu EKR. No, ker smo dali besedo trem kolegom iz ELS, se mi zdi prav, da damo besedo še eni kolegici iz EKR. Izvolite. Kitos, puhemies. Tällä hetkellä yli kahdeks... Hvala lepa trenutno 8 milijonov državljanov Evropske unije išče delovno mesto v kakšni drugi državi Evropske unije. Veliko jih je visoko izobraženih. Imamo tudi 1,6 milijona uh, mobilnih delavcev, potem imamo tukaj še veliko napotenih delavcev, ki imajo kratkotrajne pogodbe v tojini. 1,5 milijona jih je. No, ni važno to, katero skupino delavcev spadaš, bistveno je, da jim je zagotovljena enaka plača za enako delo. Ne smemo imeti več plastnega delovnega trga, kjer uh, bi tujci zaslužili manj kot domači delavci. To bi izkrivljalo konkurenčnost med podjetji in prav tako to ni v skladu z evropskimi vrednotami. Hvala lepa, gospod Čogor. Strinjam se z mnenjem Evropske komisije. Vsaka zakonodaja bi morala temeljiti na odločitvi, ki je podprena z dokazi. Zato ne morem razumeti, zakaj bi uh, začeli z revizijo direktive o napotitvi delavcev, preden bi lahko obrednotili staro direktivo. Nove ukrepe bi morali sprejeti šele, uh, Eh, ko bomo zagotovili, da bo izvajana sedanja zakonodaja. To zlasti velja za pričujoči primer, ko govorimo o osnovnih načeljih enotnega trga, svoboda gibanja, svoboda gibanja storitev. Previdni moramo biti pri boju proti. Uh, nepravičnim praksam, neizvajanju zakonodaje, poskrbeti moramo za to, da ne bomo postavljali ovire, da ne bomo postavljali ovire mobilnosti delavcev in s tem evropske konkurenčnosti. Hvala lepa, gospod Tyson, da bi spet besedo. Forzeter, uh, eh, thank you well, uh, eh, beste ledva na to Evropski parlament. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se. Eh, Evropskemu parlamentu za plodno razpravo. Eh, kratka bom, imela sem dolg uvod, ampak želim povedati naslednje. Hvaležna sem vam za številne prispevke. Eh, dobro, dejstvo je to, da je za nekatere predlog preambiciozen, za druge premalo ambiciozen. Nekateri menijo, da smo ravnali preuranjeno, drugi so mislili, da se je vse skupaj preveč razvleklo. No, meni se pravzaprav to zdi dobro, da so stališča razdeljena um, vse strani želijo prisluhniti druga drugi, na ta način bomo to vajo uspešno pripeljali do konca. Prisluhnila sem mnenjem različnih skupin, vsa mnenja celim. Uh, zakaj smo? Um, se sedaj odločili za revizijo še pred uh, um, iztekom direktive o izvajanju. Uh, Zakaj? Ta direktiva bi naj dala na razpolago državam članicam več orodi, eh, s katerimi bi lahko bolje sodelovali na področju izvajanja. E, direktiva izvajanja je namenjena boju proti goljufijam, ehm, zlorabam in temu, da so pravila izvajana v resničnem svetu. Torej, skratka, državam članicam smo želeli dati na razpolago več orodij. To je bil namen direktive o izvajanju. To je bila dobra zakonodaja. Države članice eh, smo spodbujali k temu, da naj eh, vse skupaj izvajajo učinkovito, pravočasno, 18. junija, pravzaprav skrajni rok. Eh, no, ampak to ni dovolj. Moramo si ogledati tudi pravila, osnovna pravila ki so izvajana, tukaj še obstaja nekaj pomankljivosti in zato smo v smernicah komisije, eh, torej ob sprejemanju smernic komisije smo se zavizali k temu, da bomo revidirali to zakonodajo za zagotavljanje enakega plačila za enako delo. Zato nismo želeli uh, počakati do uh, izteka direktive o izvajanju. Uh, želeli smo začeti kar se da hitro. Mislim, da imamo sedaj uh, priložnost in da je tudi pravi čas za izmenjavanje stališč o tehničnih podrobnostih, samo na hitro bi odgovorila na določeno vprašanje. Vprašali ste me o obliki A1, o obrazcu A1, oprostite, torej kako zagotoviti, da uh, so plačani socialni prispevki. No, prav gotovo bomo te vaše pripombe poštevali, ko bo šlo za eh, koordinacijo eh, socialnih prispevkov, eh, obrazec A1 bo prav gotovo tukaj no, zanesljiv dokument, ki nam bo pri tem pomagal. Potem um, rekli ste, da je treba zagotoviti tudi maksimalno spoštovanje kolektivnih pogodb in to znotraj pravnega okvira, ki, je, ki nam je na voljo. Pozivam vas, da besedilo zelo pozorno preberete. Ponekod smo rekli, da bodo kolektivne pogodbe sprejete glede na posamezne sektorje v tej pogodbi, no, ampak ob tem je treba spoštovati načelo nediskriminacije, tako da to nekoliko omejuje obseg tega predloga. Ampak dobro, vse skupaj morate. Um, temeljito prebrati. Želela bi podariti tudi naslednje. To sem povedala že uvodoma. Želimo spodbujati mobilnost po celotni Evropski uniji, ampak zato potrebujemo jasna pravila, pravična pravila in seveda tudi izvedljiva pravila. Seveda pa potrebujemo tudi eh, pravila, ki jih bo javnost sprejela kot pravična. Eh, prav tako moramo ob tem spoštovati socialne pravice. Eh, no in za vse to se prizadevamo pri tej direktivi. Veselim se razprave, ki bo potekala z predstavniki posameznih držav članic. Mislim, da tukaj obstaja otipljiva, dobra volja zato da bo ta dosje dobro eh, napredoval. Upam, da bomo prišli do rešitve. Hvala lepa za to razpravo in hvala lepa za vaša konstruktivna stališča. Hvala lepa, gospa komisarka. Gospod Laurilo želi postopkovno. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nekaj me skrbi. Ugotavljam namreč pri tej direktivi o napotenih delavcev da iz Front National, INF e in tako naprej nihče ni sodeloval v razpravi, nihče se ni oglasil. Zanima me, ali ste jim vi prepovedali, da se oglasijo, ali jih ta tematika enostavno ne zanima. Namreč v vsaki volilni kampanji udrihajo po Evropi, ko pa končno delamo nekaj zelo pomembnega, jih ni niti na razpravi hvala sedaj je pa naslednja točka na dnevnem redu